organi eh, Ukrajine, kot tudi z opozicijo, bomo morali doseči celo vrsto dogovorov v ta namen. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem smo končali z razpravo o Ukrajini. Sedaj lahko glasujemo. Prva točka je glasovanje o šestih predlogih resolucij o Madagaskarju. Glasujemo poimensko, torej pripravite svoje kartončke. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. And it's been adopted. Sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o šestih predlogih resolucije o Guantanamo, no, Guantanamo in o skorajšnji smrtni kazni. Glasovali bomo o predlogu resolucije skupine EKR, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa skupni predlog resolucije štirih političnih skupin. Prvi odstavek, tako so mi povedali, odpade, zato bomo glasovali o šestem predlogu spremembe v drugem stavku. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe sedem v drugem stavku za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe osem, drugi odstavek za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji odstavek za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Gospod Vržja, izvolite. Kolegice in kolegi, se opravičujem. Ampak želela sem opozoriti na to, da predlog spremembe 9 ne velja za drugi, od, eh, četrti odstavek, ampak sedmi odstavek. Predlog spremembe 9 omenja pravico do poštenega sojenja. Sprijetje tega bi pomenilo, da 12. odstavek odpade, to pa bi me presenetilo. Hvala lepa za pojasnitev. Glasovali bomo o predlogu spremembe 12 v četrtem odstavku. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sem imel besed za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 9 v sedmem odstavku za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedmi odstavek, glasujemo po delih, kdo je za, prvi del, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za proti vzdržanje. Prav tako sprejeto. Osmi odstavek za proti vzdržanje. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 1 po uvodni navedbi B, da je za proti vzdržanje zavrnjeno. Po uvodni navedbi C imamo predlog spremembe 2, da je za proti vzdržanje zavrnjeno vodna navedba. G, predlog spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vodna navedba H, glasujemo po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa po uvodni navedbi H imamo predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, uvodna navedba K, za, proti, vzdržani, sprejeto, po uvodni navedbi L imamo predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, in še po tej uvodni navedbi predlog spremembe. Pet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj lahko glasujemo o resoluciji, kako je bila spremenjena, glasujemo poimensko in glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In Sedaj bomo glasovali o Ukrajini. Imamo glasovanje o petih predlogih resolucije. Začeli bomo z predlogom resolucije skupine socialistov. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Predlog resolucije skupine GUE. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno?